Včeraj sem vas eh, spomnil, da morate danes prinesti svoje glasovalne kartice. Najprej bomo glasovali o zaščitnih ukrepih proti škodljivim organizmom na rastlinah. Sprejeti moramo predlog eh, ob drugi obravnavi. 29. septembra smo že skupaj razpravljali o tej temi na našem sestanku. S tem, ko bomo eh, sprejeli to besedilo, bomo lahko sprejeli tudi novo eh, uredbo o škodljivih organizmih na rastlinah. To je besedilo, ki smo ga eh, dorekli skupaj svetom in ki ga bomo lahko na to potrdili na naslednjem plenarnem zasedanju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 ste vsi ustavili svoje glasovalne kartice, ste vsi glasovali, prav konec glasovanja. Priporočilo je sprejeto. Sedaj pa naslednja točka, vlaganje v delovna mesta in rast, za kar največji prispevek evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Pripravljavka mnenja je gospa Dančila. Kot veste, gre za poročilo na lasno pobudo. Vodilni odbor je odbor za regionalni razvoj. Gospa Dančila pa nam bo povedala nekaj več o eh, tem eh, mnenju, o predlogih sprememb in o kompromisih. Izvolite, gospod Dančila. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rada bi se zahvalila vsem poročevalcem v senci in vsem ostalim, ki so vlagali predloge spremem. Hvala tudi ekipi sekretarjata. Eh, hvala za njihovo sodelovanje pri pripravi tega mnenja. Mislim, da bi morali biti strukturni investicijski skladi glavni vir financiranja za podporo projektov v državah članicah. Še enkrat najlepša hvala vsem, ki ste prispevali k temu poročilu. Mikrofon za govornika, prosim. Najlepša hvala. Čestitali vam bomo malce pozneje. Sedaj pa glasujemo. Predlog spremembe 1 z rokami, kdo je za, proti, zavrnjen. Kompromis F. Elektronsko. Glasujemo. Dziękuję, zamykam. Hvala, konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Kompromis A. Glasujemo. Glasujemo o kompromisu A. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Sedaj pa priloga spremembe 13 in 14. Gospe Gosevske in gospoda Kužmika, kdo je za? Sprejeto. Kompromis devet. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 9. Kdo je za? Sprejeto. Predlog spremembe 10. Kdo je za? Proti. Zavrnjen. Predlog spremembe 15. Kdo je za? Proti sprejet. Preglasujem B19, kdo je za? Proti? Zavrnjen. Preglasujem B20, kdo je za? Sprejet. Preglasujem B21, kdo je za? Sprejet. Preglasujem B22, kdo je za? Sprejet. 23, kdo je za? Sprejet. Sedaj pa kompromis B. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Preglasujem B36. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Preglasujem B37. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. 38. Kdo je za? Sprejet. 39, kdo je za, proti, zavrnjen. Predlog spremembe 42, 42, kdo je za. Naj se upravičujem, najprej glasujemo o številki 40. Kdo je za 40? Hvala. Sprijet. Sedaj pa 42, kdo je za, proti. Preverili bomo. Preverjamo predlog sprejembe 42. Glasujemo. Glasujemo še vedno. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog sprejembe 41. Kdo je za? sprejet. Kompromis C. Glasujemo. Želite preveriti 41? Prav. Preverjamo predlog sprejembe 41. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis C. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. Preglasujem je 43. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Predlog spremembe 45, kdo je za, proti. Preverili bomo. Preverjamo 45 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis D. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 57. Kdo je za? Sprejet. Predlog spremembe 58, kdo je za? Proti? Preverili bomo. Preverjamo predlog spremembe 58. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 59, kdo je za? Sprejet. 60, kdo je za? Sprejet sprejet. 61 kdo je za, proti, zavrnjen. 63 kdo je za, sprejet. Predlog spremembe. Glasovali bomo o prilogu spremembe 64, kdo je za, proti, zavrnjen. 65, za, sprejet. Predlog spremembe 66, no tega bomo dali na stran. 67, kdo je za, proti, zavrnjen. 68. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Prego se rembe 70, kdo je za? Sprejet. 71, kdo je za? Proti? Sprejet. Preverili bomo. Prav preverjamo predlog spremembe 71. Gospod Des želi, da glasujemo da. Če je LS glasovala da, potem je rezultat takšen, kot je. Ampak preverjamo. Konec glasovanja. Sprejet. 72. Sprijet. 73 kdo za, proti, zavrnjem, 74 kdo za, proti, zavrnjem. Kompromis E. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa predlog srednjem B. 88, kdo je za? proti. Preverili bomo. Preverjamo 88. Gospod De Castro ni dvignil roke. Glasujemo elektronsko. Osemindvajset, torej konec glasovanja. Sprejet. 92. Kdo je za? Sprejet. 93. Kdo je za? Sprejet. Sedemindevetdeset, skupaj sto ena. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. preglasujem v 98. Kdo je za? Proti? Zavrnim. Želite preveriti? Prav. Gospod Agnew želi, da preverimo. Brez problema glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjen. 99. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. 100. Kdo je za? Proti? Zavrnjen. Kompromis G. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Naslednji je predlog spremembe 24. Kdo je za, proti, zavrnjen. 112. Kdo je za, proti, zavrnjen. 109. Kdo je za, sprejet. 110. Kdo je za, proti, sprejet. 111. Kdo je za, sprejet sedaj pa glasovanje o osnutku mnenja v celoti z izglasovanimi spremembami. Glasujemo. Najlepša hvala, konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa lahko čestitamo poročevalki gospe Dančili. Čestitke. Želite morda besedo? Izvolite. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila vsem kolegom in kolegicam za glasovanje in za vse, kar ste uložili v to poročilo. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Kot veste, smo točko 13 o kopitarjih preložili na poznejši datum. Sedaj imamo točko 13a, predstavniki komisije iz GD za zdravje bodo predstavili endokrine motilce. to je zelo pomembna in zanimiva tema. Zanimiva je tudi za javnost. Ravno zato smo prosili komisijo za več eh, informacij na to temo. kot veste, je to tema, ki jo obravnava odbor za okolje. Je pa to tudi zelo pomembna tema za nas, ker je neposredno povezana z zdravjem ljudi. Besedo bom sedaj predal predstavnici komisije. No, povedali so mi, da predstavnika komisije še ni z nami. Brez doma so menili, da bo naše glasovanje trajalo eh, malce dlje časa. V tem primeru pa lahko gremo na naslednjo točko, eh, afriška prešičja kuga. Tudi to je zelo pomembna eh, tema in spet bi morali z nami biti predstavniki generalnega direktorata za zdravje. A so z nami? A so že tukaj? Ne, prav tako ne. No, v tem primeru pa lahko gremo na naslednjo točko in to je sprejem priporočil koordinatorja odbora Agri. Prijeli ste informacije po elektronski pošti, pa tudi v vaših dosejih jih najdete. Kakšen komentar? Ne, prav ta priporočila so s tem sprejeta. No, sedaj pa lahko bodi si začnemo razpravo o vprašanjih, ki jih želimo zastaviti komisiji, bodi si lahko prekinemo eh, sejo za 10 minut, si privoščimo kavico in eh, na to po tej eh, kratki pauzi ponovno začnemo delati. Če nišče nima nobenega drugega predloga, potem bomo naredili tako. Ne vem, morda sem eh, kriv sam, zato se upravičujem, prehitro smo glasovali. Gospod Tarabela me vedno preseneti. Kot eh, sem dejal, me gospod Tarabela vedno preseneti. Najlepša hvala. Tega ne bom nikoli pozabil, niti takrat, ne ko ne bom več eh, poslanec. Prav prekinili bomo sejo za 10 minut, zato ker predstavnikov komisije še ni v dvorani. To pa je moja krivda, to je moja krivda, prehitro smo glasovali. To ni eh, krivda generalnega direktorata komisije, to je moja krivda. 10 minut pauze.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

Vzdavljamo obrade. Nadaljevali bomo z delom, kolegi in kolegice. Smo pri točki, ki je posvečena endokrinim motilcem. Z nami so predstavniki Generalnega dekorata za zdravje in brez odlašanja jim bomo predali besedo. Prosili smo za več informacij o tej problematiki, ki nas še posebej zanima. Izvolite, gospa, beseda je vaša. Uh, Dobro jutro vsem skupaj. Najlepša hvala, da ste si vzeli čas za obravnavo te teme. Hvala, da ste nas povabili na to razpravo o eh, pomembni temi o endokrinih motilcih. Kot verjetno veste, je komisija izpolnila svojo zavezo in eh, pred poletjem letos predstavila osnutek znanstvenih eh, kriterijev za identifikacijo endokrinih motilcev v kontekstu izvajanja teh zakonodajnih aktov. Na eni strani imamo uh, zakonodajo o proizvodih za zaščito uh, rastlin, na drugi strani pa zakonodajo o biocidih. 15. junija je komisija sprejela sporočilo o endokrinih motilcih, ki ga je spremljala tudi celovita ocena očinka. Komisija pa je ob tem eh, odprla oziroma sprejela še dva osnutka zakonodajnih aktov o eh, kriterijih za identifikacijo endokrinih motilcev, ki temeljijo na tveganju. Sprejeli smo oziroma razpravljali smo o osnutku delegiranega akta o eh, zakonodaji o biocidih in eh, na to osnutek eh, uredbe o proizvodih za zaščito rastlin. Vsi ti dokumenti, celotni svežen, je bil objavljen na spletnih straneh komisije zato da bi zagotovili kar največjo mero preglednosti in zato da bi zbrali vse dokumente na enem mestu. Kar se tiče kriterijev, je treba povedati, da so enaki tako za proizvode za zaščito eh, rastlin, kot tudi za biocide. Komisija je menila, da če želimo zagotoviti visoko raven zaščite Eh, okolja in človeškega zdravja. Eh, pri tem ne smemo razlikovati med eh, proizvodi za zaščito rastlin in biocidnimi proizvodi. Naš namen je torej, da zagotovimo visoko raven varstva človeškega zdravja in okolja. Ti elementi so vključeni v oba zakonodajna akta in to visoko raven zaščite moramo ohraniti. Kako so ti znanstveni kriteriji oblikovani v osnutku. Temeljijo na treh elementih definicije endokrinih motilcev Svetovne zdravstvene organizacije. Gre za negativne učinke, Eh, endokrinih motilcev in pa eh, za endokrini način delovanja. To so elementi, ki temeljijo na definiciji Svetovne zdravstvene organizacije. Osnutki kriterijev izpostavljajo tudi načela, ki jim eh, moramo slediti, zato da zagotovimo identifikacijo na podlagi tveganja upoštevamo vse znanstvene eh, podatke, tudi živalske podatke in vitro podatke. Te snovi so eh, na to nevarne za ljudi, razen če je dokazano nasprotno. Pri tem eh, smo obrali pristop na podlagi dokazov. V preteklosti smo slišali kritiko, da ne uporabljamo previdnostnega načela, ampak po mojem pojasnilu, glede na to, kako so ti kriteriji oblikovani, ta kritika ni utemeljena. Poleg tega komisija predlaga spremembo eh, specifične točke v prilogi zakonodajnega akta o eh, zaščiti rastlin, zato da bi eh, upoštevali trenutno znanstveno in tehnično zdravje. Gre za spremembo na podlagi mandata, ki ga najdemo v eh, tej uredbi. Narava eh, tega amandmaja pa se nanaša na derogacije, ki obstajajo v okviru te zakonodaje. Te bi veljale, ko neko snov identificiramo kot eh, endokrinnega eh, motilca. Predlagamo spremembo eh, derogacije, ki govori o zanemarljivi izpostavljenosti. Eh, mi predlagamo izpostavljenost oziroma zanemarljivost na podlagi izpostavljenosti. Pri tem bomo lahko upoštevali trenutno znanstveno izpostavljenost trenutna znanstvena dog, dognanja in eh, ti kriteriji veljajo za oba zakonodajna akta. Imamo derogacijo za uh, zanemarljivo tveganje zaradi izpostavljenosti in to že najdemo v zakonodajnem aktu uh, o biocidih. Gre tudi za uravnavanje oziroma usklajevanje teh dveh zakonodajnih aktov zakonodajo o biocidih je mlajša kot pa zakonodaja o proizvodih za zaščito rastlin. Upošteva nova znanstvena dognanja. Komisija meni, da so kriteriji, ki jih predstavljamo, eh, bolj znanstveni in eh, primernejši glede na to, kar eh, imamo sedaj. Trenutno imamo umestne kriterije za identifikacijo endokrinih motilcev. S pomočjo ocene učinka smo ugotovili, da umestni kriteriji včasih eh, privedejo do eh, nepravilnih pozitivnih rezultatov in včasih s temi kriteriji ne moremo identificirati endokrinih motilcev, kar pomeni, da ti umestni kriteriji niso eh, primerni in komisija zato eh, predlaga spremembo, ki je znanstvenega vidika eh, precej ustrežne, ustreznejša, ker zagotavlja identifikacijo endokrinih motilcev. Trenutni umestni kriteriji, ki so bili prav tako del ocene učinka in javnega posvetovanja, ki smo ga pripravili, teh kriterijev ne podpirajo eh, deležniki in države članice, tako da eh, nima smisla, da jih ohranimo. Komisija meni, da obstaja potreba po spremembi kriterijev, nove kriterije moramo začeti uporabljati čim prej. To je tudi eden od razlogov, eh, zakaj ne predlagamo prehodnega obdobja za uporabo teh kriterijev. Dovolite mi, da sem malce bolj specifična glede na različne možnosti, ki smo jih obravnavali v oceni učinka. Pomembno je, da eh, sprejemamo dejstvo, da komisija ne eh, predlaga eh, koncepta, ki bi vključeval kategorije morebitnih endokrinih motilcev, snovi, ki bi lahko bile endokrini motilci glede na eh, zakonodajno okolje, v katerem živimo, moramo vedeti, da zakonodajnih posledic za takšne kategorije endokrinih motilcev ne bi bilo, kar pomeni, da s tem ne bi zagotovili nobene dodane vrednosti eh, pri identifikaciji endokrinih motilcev. Pomembno je, da pravilno identificiramo endokrine motilce in da predvidimo tudi eh, ustrezne zakonodajne posledice takšnih ukrepov. komisija v okviru znanstvenih kriterijev prav tako ni predlagala uh, koncepta jakosti. Predlagali smo uh, kriterije za identifikacijo uh, endokrinih motilcev na podlagi uh, tveganja in uh, ta pristop so podprli tudi številni pomembni znanstveniki na eh, nedavnem zasedanju aprila letos. To je bila ena od eh, opcij, ki jih zaradi znanstvenih eh, razlogov nismo podprli. Kaj nas čaka v prihodnosti? Oba osnutka zakonodajnih aktov bomo sprejeli v skladu s postopki, kot sem dejala, je en akt delegirani akt, drugi akt pa je uredba komisije. Po razpravi strokovnjaki držav članic bomo delegirani akt eh, sprejeli v eh, komisiji, parlament in svet pa bosta seveda imela pravico nadzora. Ukrepi, ki se nanašajo na zaščito eh, rastlin, bodo predmet razprave v sadevnem odboru in po glasovanju bosta parlament in svet prav tako lahko sledila svojim postopkom vse skupaj smo sporočili tudi svetovni zdravstveni eh, oziroma uh, svetovni trgovinski organizaciji uh, in to je del mehanizma za povratne informacije Evropske komisije. Oba akta sta bila predmet razprave v zadevnih forumih junija in tudi 21. septembra. Sprožili smo ustrezne postopke v komisiji, prosili smo za pisne delegacije eh, držav članic in delegacije držav članice bodo se stale še pred eh, koncem eh, leta. Upoštevali bomo nekatere komentarje in pripravili revidirano besedilo. Kot sem že dejala uvodoma, menimo, da so ti znanstveni kriteriji izjemno pomembni. Eden od razlogov za to je, da trenutni umestni kriteriji niso uh, primerni. Čim prej želimo narediti korak naprej. Sprožili smo že eh, prvo fazo uh, izvajanja kriterijev na podlagi ustreznih znanstvenih dokumentov skupaj eh, z Agencijo za kemikalije in skupaj z eh, organom za varnost hrane. To sta oba organa, ki morata na to znanstveno izvajati te kriterije pri oceni biocidov in eh, proizvodov za zaščito rastlin. Naj zaključim. Računamo na podporo parlamenta. Upamo, da bodo lahko novi kriteriji začeli takoj veljati. Na ta način bomo lahko eh, zagotovili sprejemanje eh, odločitev na podlagi najnovejše znanosti, tako na področju biocidov, kot tudi na področju proizvodov za zaščito rastlin, pri tem pa moramo upoštevati človeško zdravje in okolje kriteriji, ki jih predlagamo, so po našem mnenju utemeljeni na najnovejši in najboljši znanosti in radi bi podarili tudi, da eh, je to prvič, vsaj glede na naše podatke, globalno gledano, da kriterije o endokrinih motilcih eh, utemeljujemo na takšnih eh, znanstvenih dokazih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 Če poslušam eh, razprave v parlamentu in tudi izven parlamenta, se mi zdi, da razprave ne zadevajo toliko vsebine, eh, ker je predlog precej eh, nejasen, ampak gre očitno za pravni boj med dvema institucijama, torej med komisijo in parlamentom, ker sta obe instituciji podali različna pravna stališča in parlament trdi, da komisija presega svoj mandat. Tudi sam eh, bi komisijo vprašal eh, naslednje. Kaj počne tukaj svet? Bodo tudi oni oblikovali svoje pravno stališče glede tega vprašanja? Ali imajo enako mnenje kot eh, pravna služba parlamenta, da ste presegli pooblastila in ali boste pripravili kak uradni zaznamek, eh, kjer boste pojasnili, zakaj niste presegli mandata? In pa drugo vprašanje. Vem, da obe strani, pa tudi sam sektor in eh, nevladne organizacije uh, imajo precej dvomov glede tega predloga in sprašujem se, kakšna je pot naprej. Kaj se bo zgodilo, če bo vaš predlog zavrnjen? Potem bomo spet obtečali pri teh umestnih kriterijih in kakšen učinek bi to imelo. Ne bo to še slabši scenarij od uh, vaših kriterijev in ali ne bi bilo morda pomembno, da bi bolje pojasnili, eh, kakšno je bistvo tega predloga. Hvala. Pani, pani posel Miller. Gospod Miller. Najlepša hvala. Ja, lahko kar nadaljujem eh, tudi z nekaj pripombami. Seveda vemo, kako težko je oblikovati opredelitev uh, za endokrine motilce. Zdaj imamo pred sabo dva pravna akta, ki seveda zadevata tudi kmetijstvo in z kmetijskega vidika moram reči, da. Je, eh, rab, da mora raba varnih proizvodov še naprej biti omogočena in eh, tu bi seveda si želeli določenih izjem. Eh, Sama pa sem eh, skeptična, kajti če izvajamo oceno tveganja v smislu, neke, eh, v smislu dobre zakonodaje in če bomo to vključili v definicijo, kjer nima pravzaprav po mojem mnenju kaj iskati, potem je zame pomembno, da tu ne samo, da obravnavamo oba pravna akta, ampak da vključimo tudi ostale pravne akte, ki jih to zadeva. Gre naprimer za varnost igrad, za kozmetiko, za okvirno direktivo o vodi. Skratka, vrsta pravnih aktov je, na katere ta opredelitev vpliva in ta definicija mora veljati za vse. Torej, zastavlja se mi vprašanje, kako bomo dejansko eh, zastavili oceno tveganja in ali bomo z definicijami, ki jih eh, imamo, eh, Eh, lahko bo, eh, preprečili, da bi izgubili veliko snovi, ki se uporabljajo v kmetijstvu. To je seveda za kmetijstvo zelo pomembno, kajti eh, želimo še naprej eh, zagotavljati trajnostno kmetovanje in seveda želimo omogočiti tudi rabo določenih snovi, če je dokazano, da so te varne. Skratka, vrste vprašanje še odprtih. Eh, mislim, da je eh, dobro, da ste se tu nekako naslonili na kriterije Svetovne zdravstvene organizacije. Najlepša hvala, gospod Agnjo. Hvala, predsedujoči. Gre za poskus Evropske unije, da bi umaknili določene zaščitne proizvode brez pravega razloga. Kaj so endokrini montelci? Uh, to je karkoli, kar uh, vpliva na človeški hormonski sistem. Eh, tudi vsaka, vsa hrana, ki temelji na soji, ima to vrstne učinke. Pa pogledajte, kaj vse jemo, kar je narejeno iz soje. Uh, mleko, meso in tako dalje. Naravni estrogeni so v pivu, v brstičnem ohrotu in celo v paracetamolu. Torej je zelo težko opredeliti, kateri endokrini motilci so problematični in kateri ne. Tu pa je še nekaj mitov, ki jih je potrebno razbiti. Endokrini motilci ne povzročajo uh, Eh, raka na dojkah ne povzročajo moške neplodnosti, ampak ljudje se nekako oprimejo tega in potem vedno znova ponavljajo te, te argumente, kot bi bila to resnica. Ali eh, Evropska unija tu poskuša eh, napraviti neko zakonodajo, ki se bo zoprostavila, z katero se bo zoprostavila mitom? Mislim, da pravzaprav ni nobenega dokazanega simptoma, ki bi ga tu preprečili. Pre, vem, da benzil paraben, ki je uh, konzervans, uh, je eh, endokrini motilec in uh, vendar pa v primerjavi s tem so ženske kontracepcijske tabletke pravi tankeri, pa vendarle nekaj žensk kljub uporabi tabletk še vedno zanosi. Pa vseeno otroci, ki se rodijo tem materam, ne kažejo nobenih znakov, da bi bili izpostavljeni eh, endokrinim motilcem zaradi kontracepcije, ko so bili v maternici. Seveda uporabljamo te snovi v zdravilih, pa tudi v biološkem kmetijstvu. Eh, ne smemo pozabiti pa, da so tu eh, snovi, ki se sicer pojavljajo v naravi, jih pa tudi mi umetno sintetiziramo in jih seveda potrebujemo. Eh, skratka, temeljna vprašanja se tu odpirajo in kritizirajo argumenti, ki jih tu slišimo, bi lahko bili uh, ovira za kakršnekoli nove snovi, za kakršnekoli nove metode. E, in žal mi je, ampak ne moremo se zanašati na ekološko kmetijsko pridelavo in misliti, da bomo s tem nahranili svet. Najlepša hvala. Gospa Hazaka. Najlepša hvala, predsedujoči. Malo sem zmedena, kaj ti Junija je bilo slišati veliko kritik na račun tega predloga Evropske komisije, s katerim poskuša regulirati endokrine motilce. In kemična industrija je bila zadovoljna s kriteriji, bil pa je to hkrati zelo črn dan za ljudi, ki eh, se ukvarjajo z okoljem in zdravljem. Tri leta kasneje je komisija zdaj eh, eh, ponovno se lotila tega poskusa regulacije, vmes pa je bila potrebna sodba sodišča, preden je do tega prišlo. In tudi tokrat slišimo vrsto kritik. Upam, da sem si argumente prav zapomnila, ampak če drži, da ti Eh, kriteriji ne bodo več temenili na tveganju, ampak na nevarnosti, je to pomemben korak naprej. Tudi opredelitev svetovne zdravstvene organizacije je eh, nekaj, na kar se moramo nasloniti in je ne smemo spreminjati. Eh, ali so učinki ugotovljeni in vivo ali in vitro oziroma pri živalih? Eh, upoštevanje vsega tega je tudi korak naprej. Vendar pa komisija namerava tu uporabiti delegirane akte in s tem Eh, smo, bi pravzaprav ošibili temeljne postavke. Moram priznati, da ne moram najbolje slediti vsem vašim argumentom, zato ker nimamo konkretnega besedila, ki bi ga lahko preučili. In mislim, da bi parlament moral dobiti končno besedilo strani komisije, preden se dejansko lahko do tega opredelimo. In upam, da bo to hmalo. Najlepša hvala, gospod Des. Najlepša hvala, predsedujoči. Hvala za vse informacije. Če eh, je človek sam zbolel za rakom, eh, pogleda na to temo precej drugače, ampak vseeno sem zelo previden glede statistik in glede znanstvenih razlag, ki so včasih zelo enostranske. Eh, države z najviše pričakovano življensko dobo sta Japonska in Švica. In tam je tudi najnižja stopna uh, Največja stopnja raka. Rak je povezan s starostjo. Imam statistike, da pri ženskah v starosti od 60 do 64 let na 10 tisoč žensk imamo 400 primerov eh, raka, v starosti od 80 do 85 let pa 185 primerov. Torej z eh, večjo starostjo raste tudi pogostost raka. To je zelo povezano s starostjo. Eh, In zlasti, kar zadeva eh, varstvo rastlin, moram reči, da ni eh, pravzaprav nobene poklicne skupine, ki bi bila bolj izpostavljena tveganjem v povezavi z različnimi snovmi na tem področju kot kmetje. In pri kmetjih je stopnja raka v Nemčiji podpovprečna. Če V vsakem primeru, kdorkoli eh, se ukvarja s kmetijstvom in škropi, je nedvomno eh, nadpoprično izpostavljen tem eh, snovem in to velja za vsakega kmeta. In če omejimo vse, kar je kakorkoli potencijalno tvegano, lahko prepovemo marsikaj, tudi plastične steklenice. Sam sem mnenja, da moramo znanstveno postopati zelo odgovorno in previdno. Ne moremo prepovedati vseh uh, eh, fitofarmacevskih sredstev. Sicer bomo morali prepovedati tudi lakoto po svetu, torej jasno mora biti, katera sredstva bomo prepovedali in katera uh, bodo še naprej dovoljena. Če bi kar povprek črtali vse, bi se podali na napačno pot. Hvala. Gospa Senra. Najlepša hvala, predsedujoči. To je zelo pomembna razprava. Prihajam iz kmetijstva in mislim, da mora biti zdravje na prvem mestu. Tisto, kar je pomembno za kmete, je, da hrana, ki pride na krožnike ljudi, je okusna in zdrava. Tako da mislim, da bi morali previdno, previdnostno načelo postaviti na prvo mesto. Dobro je, da vedno znova eh, opozarjamo na težave, da opozarjamo na to, da nas podjetja zavajajo, ampak dovolj je tega, potrebno je eh, prekiniti to visoko negotovost in nejasnost, ki uh, jo povzročajo najrazličnejši proizvodi, ki krožijo. Marsikaj bi bilo mogoče prepovedati in potrebujemo široko razpravo. Zagotoviti moramo, da bo kemijska industrija spoštovala previdnostno načelo in nehala na trg dajati škodljive proizvode, sploh kadar vedo, da so škodljivi. Ocene tveganja, ki, jo, ki jih izvajajo, so pogosto eh, lažne. Najlepša hvala. Če ni nadaljnih prošen za besedo, ali moram da vendarle še kdo? Ne. Potem pa lahko rečem, da eh, bomo dali besedo še enkrat predstavnici komisije, če se želi odzvati na zastavljena vprašanja in pripombe. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala za vse komentarje in vprašanja. kar zadeva prvo vprašanje, glede zakonitosti predloga, če se tako izrazim, tu naj bom jasna, vprašanje mnenja pravne službe oziroma mnenje pravne službe eh, parlamenta se osredotoča na zakonitost izjeme, ker gre za spremembo v sami naravi izjeme, torej ali so izjeme uh, osnovane na tveganju ali nevarnosti zaradi izpostavljenosti. Uh, eh, tu je edini vidik, uh, ki je predmet razprave, ostali vidiki predloga niso pod vprašanjem. Seveda je tudi komisija uh, si oblikovala mnenje glede tega in lahko ste pripričani, da je komisija zelo dobro pre preverila zakonitost svojega predloga, preden ga je predstavila. Sprašujete, kaj počne svet. Eh, glede tega nimamo informacij, ker se še ni začela formalna eh, faza obravnave v svetu. Smo seveda v pogovori z državami članicami preko stalnih odborov in argument zakonitosti oziroma vprašanje zakonitosti je tam bil predmet razprave. Eh, vseeno pa je komisija iz vrste razlogov prepričana, da je tudi sprem, predvidena sprememba priloge povsem zakonita. Vse skupaj na koncu eh, pomeni eh, samo, da moramo vedeti, ali govorimo o bistvenih elementih ali ne. Nisem pravnica in ne poskušam tega pravno razložiti, eh, ampak dejstvo je, da govorimo o nečem, kar je urejeno v prilogi kar ni opredeljeno niti v normativnem besedilu, niti v uvodnih izjavah. Uh, in pravno gledano to kaže oziroma je znak, da ne gre za bistven element in da torej to ni element, ki ga komisija ne bi smela spremenjati. Eh, Sveda je predvideno tudi pooblastilo komisiji, da lahko specifično spremenja in dopolnjuje točno to prilogo, torej, eh, da lahko Eh, prilagaja to prilogo eh, za to, da sledi tehničnemu in znanstvenemu napredku. In to je pravzaprav tudi edini, edina priloga, ki eh, je lahko predmet sprememb zaradi znanstvenih dognanj. Skratka, komisija je zelo podrobno preučila zakonitost predloga, tudi kar zadeva spremembo v zvezi z odstopanji komisija bo razmislila o tem, kakšen bi bil primeren način, da to uh, svoje stališče predstavi na nek bolj celovit način. Slišala sem nekaj komentarjev o tem, da nihče ni zadovoljen s predlogom, da je predlog deležen veliko kritik. Uh, Mislim, da moramo biti zelo previdni pri takih zaključkih. Nismo slišali kakih vsebinskih kritik na račun predloga, eh, vsaj ne po tej plati, da smo se naslonili na opredelitev Svetovne zdravstvene organizacije. Ne moram reči, da tu obstaja 100-odstotno soglasje, ampak obstaja pa široko soglasje. Uh, In kadarkoli slišimo komentarje nevladnih organizacij ali eh, drugih deležnikov z eh, področja okolja, eh, gredo ti komentarji predvsem v to smer, da bi morali predlagati neke podkategorije. In govora je tudi o tem, ali bi morali vključiti jakost ali ne. Razložila sem, zakaj se nismo odločili za to, ampak še, eno to, še vseeno to niso neke kritike, ki bi eh, radikalno postavljale pod vprašaj eh, prvo izbiro kriterijev in način, kako smo stvari zapisali. Nekaj je bilo pomislekov v zvezi s tem, da bi na podlagi teh kriterijev prišlo do precejšnje izgube proizvodov. Ta vidik smo seveda zelo pozorno obravnavali v oceni tveganja. Eh, izvedli smo eh, pregled in ocenili, koliko je proizvodov ali eh, učinkovin, na katere bi vplivali ti novi kriteriji na podlagi definicije Svetovne zdravstvene organizacije. Eh, seveda moram tu izreči svarilo, eh, pregled ni prava znanstvena ocena. Eh, to je potrebno vedeti, kaj ti vsi podatki še niso na voljo in pa tudi zaradi časovnih omejitev nismo mogli narediti temeljne, temeljite analize, ampak smo pa naredili pregled približno 600 učinkovin in 26 od teh učinkovit je bilo prepoznanih kot takih, da bi eventualno lahko izpolnjevali eh, nove kriterije za učinkovine. Eh, vse to je zelo pregledno, to je na voljo na spletni strani in v oceni tveganja smo preučili tudi, kaj bi to potencialno pomenilo za kmetijstvo. Prišli smo do zaključka, da bi sicer bil uh, prisoten določen učinek, tu ni nobenega dvoma. Uh, je nekaj snovi, ki bi utegnile biti opredeljene kot endokrini motilci. In obravnava teh bi bila seveda uh, prednostna. Uh, nekdo je omenjal. Uh, endokrine motilce, ki se pojavljajo v naravi. E, to drži, e, to smo obravnavali tudi v ceni tveganja, obstajajo snovi, ki se naravno pojavljajo v rastlinah in drugot. E, in seveda ta. Ti znanstveni kriteriji ne bodo ničesar spremenili po tej plati. Uh, ampak vendarle se moram vrniti na jedro definicije. Prvi element je, da je prisoten negativni učinek. Ne bi želeli eh, kakorkoli omejevati snovi, ki nimajo nikakršnega negativnega učinka. V preteklosti in veliko izmed vas to ve, eh, so obstajale določene snovi, ki so imele eh, zelo močno funkcijo eh, uh, endokrinih motilcev, lahko omenim DDT. In tam uh, so bili uh, negativni učinki zelo jasni. Naj vas opomnim na čiščenje jačnih lupin uh, ptičev, ki so bile prizadete zaradi te kemikalije. Uh, in, ampak tu je jedro opredelitve uh, dokler ni eh, dokazan negativni učinek in vzročna povezava med tem učinkom in endokrinim eh, delovanjem, eh, dokler to ni spomnimo, neka snov ne bo obravnavana eh, kot potencialni endokrini motilec. In zelo pomembno je videti, da je vedeti, da če pa zaznamo določene take snovi, jih moramo obravnavati. Potem Eh, drugi korak je še uh, uporaba uh, izjem oziroma odstopanj. Uh, torej, tu se zastavlja vprašanje, ali obstaja kak scenarij, v katerem je tveganje zaradi izpostavljenosti zanemarljivo. Tega ni enostavno dokazati. Uh, in uh, tudi take snovi ne bi smele ostati na trgu. Uh, Ocenili smo, eh, koliko proizvodov bi padlo v to kategorijo in to seveda temelji na tem, da je previdnostno načelo naše vodilo v zakonodaji in v našem ukrepanju in nameravamo po tej poti tudi nadaljevati. Potem, kar zadeva bolj formalno vprašanje, zakaj smo se odločili za delegirani akt, to je že bilo določeno, ko je bil zasnovan temeljni akt. Eh, tam je že bilo opredeljeno, kakšni instrumenti se lahko uporabljajo za nadaljni razvoj znanstvenih kriterijev in besedilo, ki ga je komisija potrdila 15. junija, je na voljo in sem skoraj pripričana, da smo ga posredovali tudi parlamentu. Vsekakor pa je to svežen, del svežna dokumentov, ki so na voljo. Ta vključuje tudi oceno učinka in uh, sporočilo za javnost. In pa še zadnja točka, ki jo želim izpostaviti, eh, to je učinek na drugo zakonodajo skupnosti. Omenjeno je bilo, da endokrini motelci niso Eh, nekaj, kar bi se pojavljalo izključno v kontekstu biocidov in fitofarmacevskih sredstev. Komisija bo ukrepala tudi v kontekstu izvajanja eh, svojih obveznosti po evropski zakonodaji, naprimer v kontekstu direktive o kozmetiki ali eh, zakonodaje REACH in pričakujemo lahko, da bomo s časoma nekako zauzeli bolj horizontalni pristop, ki so trenutno do, do določenih proizvodov oziroma dobrin, ki so regulirane ločeno. Morate pa razumeti, da je komisija bila zavezana k temu, da te kriterije oblikuje v okviru zakonodaje o biocidih in fitofarmacevskih sredstvih in to smo tudi storili. Uh, Kar bi želela tudi izpostaviti je, da obstaja široko soglasje glede uporabnosti definicije eh, Svetovne zdravstvene organizacije. E, mislim, da ta definicija kot taka ni deležna kritik in tisto, kar bi želela izpostaviti za vse tiste, ki boste podrobno preučili oceno učinka. Eh, in tudi tam je razvidno, da trenutni umestni kriteriji niso eh, ustrezni glede na svoj namen. Dejansko lahko pride do lažnih pozitivnih raz, rezultatov, kar lahko vodi v izgubo oziroma v prepoved določenih snovi in uh, proizvodov po nepotrebnem po drugi strani pa tudi ne zaznajo vseh endokrinih eh, motilcev, ki bi jih lahko zaznali s eh, temi najsodobnejšimi kriteriji, ki jih zdaj predlagamo. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Mislim, da je še nekaj govornikov, ki bi želeli besedo. Torej, eh, drugi krok bomo imeli najprej gospod Egnjev. Ostale pa prosim, da če še želite besedo, da se oglasite. Gospod Egnjev. Najlepša hvala za to priložnost, da uh, še enkrat uh, spregovorim. DDT je omenila komisija in to je zanimivo na dv po dveh plateh. Uh, Eh, po eni strani, ko je bil umaknjen, so številni otroci v Afriki zboleli za malarijo. Torej, eh, tu je določeno ravnovesje med eh, človeškimi življenji in interesi torej favne. Uh, ampak, če prepovemo DDT, je tu še en problem, kajti ženske kontracepcijske tabletke Eh, ko pridejo v vodo, eh, povzročijo feminizacijo rib. Če se torej bojite za lupine eh, jajc morskih ptičev, potem vas verjetno skrbi tudi feminizacija rib. In po tej plati bi morali potem prepovedati tudi ženske kontracepcijske tabletke in ne vem, kako dobro bi se našla, naša družba znašla brez njih. Dziękuję pani poseł Hazakamp. Najlepsza chwała, gospa Hazakamp. Hvala lepa. Sem v skušnjavi, ampak ne bom odgovorila na komentar gospoda Egnjo. Imam pa vprašanje o časovnici in o tem, kdaj bo na voljo uh, besedilo. Uh, prosim, če lahko odgovorite tudi na to vprašanje. Najlepša hvala. Mislim, da ni nadaljnih vprašanj. Tako da še enkrat dajemo besedo predstavnici komisije. Izvolite. Najlepša hvala. Če začnem na koncu, besedilo, ki ga je komisija sprejela in potrdila, je na voljo. Trenutno smo eh, v kontekstu tekočih postopkov v razpravah z strokovnjaki držav članic glede, izvedbenih, zelo, glede delegiranega akta pri biocidih in izvedbenega akta pri fitofarmacevskih sredstvih. Kot omenjeno smo prejeli dokumente, razmišljamo o tem, da bi spremenili besedilo eh, v tem smislu, da želimo vnesti več jasnosti, kjer je to mogoče doseči. Želimo eh, umakniti iz besedila kakršnekoli dvoumnosti, pri čemer pa nimamo namena spreminjati temeljnega pristopa, ki je vsebovan v našem predlogu. Prav tako bi želela izpostaviti, da so parlamentarni strokovnjaki eh, tudi prisotni pri razpravah o delegiranih aktih, tako da ti posamezniki imajo zelo podrobne informacije o tem, kaj se tam dogaja. Spraševali ste o časovnici. Eh, kolikor vam lahko povem, če bo še en krok pogajan eh, potekal let, v letošnjem letu na podlagi revidiranega besedila, mislim, da ne bomo glasovali o novem besedilu letos ampak to je morda samo nekakšna napoved. Uh, vse je odvisno tudi, kako se bodo stvari razvijale z drugimi akteri. Komisija upa, da bo torej glasovanje lahko potekalo o izvedbenem aktu v začetku prihodnjega leta in glede na to, da želimo obravnavati oba akta istočasno, uh, bomo najverjetneje, kot rečeno, glasovali nekje v začetku novega leta. Samo še dva komentarja v zvezi z DDT. Uh, E, ta snov je že dolgo prepovedana zaradi očitnih negativnih učinkov. Zelo zanimivo je to, kar je povedal uh, gospod Agnew, kajti če razmišljamo o biocidih in o zakonodaji o biocidih, pa tudi o zakonodaji o fitofarmacevskih sredstvih, ob, oba uh, akta vsebuje ta določbo, da če je določena snov uh, potrebna za boj proti eh, resni eh, bolezni, ki ogroža človeško življenje ali življenje rastlin, eh, so mogoče izjeme. Omenili ste eh, kontracepcijske tabletke. Razprava o farmacevskih snoveh v okolju, ki imajo tudi. Eh, funkcijo eh, endokrinih motilcev. To je nekaj, kar je predmet razprave v okviru eh, okvirne direktive o vodi in tu je vrsta snovi, ki so eh, nekako na, na seznamih, ki jih podrobno opazujemo in v tem kontekstu bomo seveda obravnavali tudi učinek farmacevskih snovi na okolje. Najlepša hvala. Bardzo dziękuję. Nie ma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 zelo nevarno bolezen. Zaenkrat še ni cepiva, s katerim bi se lahko borili proti tej bolezni. Ne vpliva sicer na človeka, ne prenaša, ne prenaša se niti na druge živali, prizadeva torej samo prašiče. Šteje sicer za eksotično bolezen, in eh, žal se sedaj zadnje čase ugotavlja, da jo poznamo tudi v Evropi. Danes priznavamo celo, da imamo epidemijo in sicer na polskem in v baltskih državah. To je huda bolezen, ki je se sicer prenaša na domače prašiče z divjih živali. In k nam je prišla z vzhoda. Seveda pa upam, da bomo imeli natančnejše podatke sedaj v tej predstavitvi predstavnika komisije. Čekamo na prezentacijo čakamo na predstavitev komisije. Ko boste pripravljeni, komisija lahko kar začnete. Thank you very much for offering the Commission to explain the situation and the policies we are implementing to contain... Hvala, ker ste omogočili komisiji, da vam predstavi politike in načine, kako se lotevamo te zelo pomembne bolezni in poskušal sem narediti predstavitev, ki bo zelo vizualna in eh, jasna. Afriška prašičja kuga je bila vzpostavljena predstavljena, kot vidite, prvič odkrita v Franciji leta 1974 in s temi podatki smo ugotavljali, da je res potrebno lotiti se te bolezni s združenimi konkretnimi ukrepi. Tukaj vidite prikaze, ki so sami po sebi dovolj jasni. Eh, dobro je vedeti, da ta bolezen ne vsega, prizadeva drugih živalskih vrst, niti se ne prenaša na človeka, je pa prišla z vzhoda, torej preko Kaukaza v druge dele eh, Evrope, izvirno pa je ta bolezen prišla z nekim plovilom. Vsako leto sledimo podatkom, ki kažejo, da naraščanje števila prizadetih bolezni. Tukaj vidite, kako so se prizadete živali počasi pr premikale proti severu. Tu imate podatke iz leta 2011, potem lahko sledimo iz leta v leto, kako se je ta bolezen razvijala in potem, kako se je leta 2014 pojavila tudi v Belorusiji. In sedaj lahko vidite, kako so se zadeve razvijale naprej. Leta 2014 je bolezen prizadela tudi Evropsko unijo. Tu je prikaz prihodnjega pričakovanega razvoja bolezni, če bi dovolili samo izvajanje ruskih politik. Eh, Tole je bila ruska predstavitev iz leta 2014, ko so oni pričakovali, da se bo bolezen takole razvijala. Dejansko pa se je zgodilo tole. To se, so podatki iz leta 2014. Celo leto se je bolezen v bistvu premikala vzdolž meja naših sosedov, Belorusije in Rusije tukaj vidite eh, zelene pike, ki kažejo izbruhe bolezni na kmetijskih gospodarstvih. No, tukaj lahko vidimo, da se zadeve premikajo, vendar so še vedno regionalno dokaj omejene. Tukaj pa je slika iz leta 2016, to je najnovejši podatek, in geografski prikaz. Vidimo, da se teritorijalno bolezen ni tako zelo eh, razširila. Več pikic pa vidimo zato, ker smo tudi mi ukrepili naš nadzor in eh, opazili smo tudi nekaj primerov med domačimi prašiči. Tako je torej sedanje stanje. Če zadeve pogledamo v perspektivi, vidimo, da je prizadeto območje eh, sorazmerno majhno v primerjavi z drugimi državami proti vzhodu v tem istem obdobju. Tu vidimo razvoj bolezni v zadnjih dveh letih, torej 2015 in 2016. Vidite, da se je bolezen razširila naprej v Rusijo in Ukrajino. Tu vidite zelene in rdeče eh, pike, ki kažejo, ali gre za domače ali divje živali. In kot vidite, se bolezen ni tako zelo razširila v Evropsko unijo. Tu imate prikaz trenutnega stanja afriške prašičje kuge v regiji. Za nas je predvsem zaskrbljujoče tole tukaj gor na severu to je stanje v Ruski federaciji, kjer vidite cel grozd nedavnih izbruhov, kar pomeni, da gre za širjenje aktivnih virusov in prav tako tukaj vidite na jugu Ukrajine, zraven Moldove, zelo resno zaskrbljujočo situacijo, ki je zelo zaskrbljujoča še zlasti za Evropsko unijo. To je država, ki meji na Evropsko unijo in nekoliko smo zaskrbljeni zaradi njene zmogljivosti, da bi to bolezen zadržala v baltskih državah in na polskem nam dokaj dobro uspeva omejiti širjenje bolezni, vendar nimamo vpliva na to, kar se dogaja na jugu in preko Moldove. Kakšno je torej naše delovanje, katere politike in instrumente uporabljamo? Tu je nekaj orodij, da hitro bom šel skozi, tako da, če si želite, lahko pozneje zadeve tudi natančneje obravnavam. Najprej, kot rečeno, smo v celoti harmonizirali veterinarsko zakonodajo, še zlasti glede obvladovanja bolezni živali, to odraža tudi direktiva sveta ki vsebuje tudi določilo o tem, kako se spopadati s to boleznjo. Torej gre za načrte v nujnih primerjih, vse države članice morajo imeti take načrte, da se bodo lahko odzvali in imeli v stanju pripravljenosti vsa potrebna sredstva za odzivanje v nujnih primerjih izbruhov potem gre tukaj za regionalizacijo. Pozneje bom povedal, kako razumemo ta pojem, ampak na kratko, če vsako uh, ozemlje lahko razdelimo na prizadeto in neprizadeto območje. In tako, da lahko zagotovimo, da je neko moče varno pred boleznjo. V primeru Poljske to lahko zelo jasno vidimo. E, manjši del, ki je posebej prikazan, je ločen in je prizadet z boleznjo, velika večina ozemlja pa je varna pred boleznijo, ker se ta bolezen še ni pojavila. Imamo tudi referenčne laboratorije, ki so v podporo temu spremljanju in tam so na voljo diagnostična orodja in sredstva. Imamo tudi posebna namenska sredstva za financiranje to vrstega nadzora, imamo tudi posebne programe, ki se financirajo iz sredstva Evropske unije. Revizijo opravljamo kar sami, sami pregledujemo svoje delo sproti, da vidimo, ali ustrezno izvajamo Vso razpoložljivo zakonodajo imamo tudi skupino strokovnjakov iz vseh držav članic, ki so vedno pripravljeni priskočiti na pomoč prizadetim območjem. Še zlasti so seveda namenjeni ukrepanju v Evropski uniji, odpravijo pa se tudi v druge države, če je to potrebno. Imamo torej več instrumentov, tudi usposabljanje, ozaveščanje, eh, to je tudi v okviru programa boljše usposabljanje za varnejšo prehrano in eh, trudimo se najti ukrepe in eh, instrumente, ki so najkoristnejši za nas, ki jih lahko uporabljamo preko obstoječih agenciji imamo tudi posebno znanstveno službo, ki nam zagotavlja preverjene znanstveno dokazane podatke. Imamo tudi odlično mednarodno sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in sosednjimi državami, kot sem že povedal. Smo pa tudi seveda v tesnem stiku z svetovnimi merodajnimi organizacijami. To je torej trajna dejavnost Evropske unije, ki ima tudi še v načrtu nekaj dodatnih raziskovalnih programov in novih orodij za nadzorovanje te bolezni. Tukaj, kot vidite, uporabljamo politike, ki so dobro znane, zakonodaja nam točno odreja, kaj moramo storiti, kako moramo zaščititi območja v takih krožnih pasovih. Žal moramo pri takej bolezni pobiti vse prizadete živali, kar je treba storiti v čim krajšem možnem času in kadar to ni dovolj za izkoreninjenje bolezni, recimo v obdobju nekaj mesecev, potem se lotimo take regionalizacije. Kot sem že prej povedal, je to zelo dobro sprejeto načelo, nadzora in obladovanja nad boleznimi živali, ko jasno določite območja, kjer eh, je bolezen že izbrunila in območja, ki so varna pred boleznijo oziroma kjer te bolezni ni. Torej je regionalizacija koristno orodje tudi v Evropski uniji. Tisto, kar je tu označeno sivo, pomeni, da se tu bolezen ni pojavila vse tole, kar vidite, pobarvano, pa pomeni različna območja, eh, kjer izvajamo različne ukrepe in so v bistvu izbruhi bolezni že iz, eh, zaznani. Rdeča pomeni zelo slabo stanje, rožna ta nekaj umestnega, modra pa je pretežno eh, varno. Torej, rdeča pomeni, da že imamo primere bolezni v, pri domačih in divjih prašičih, v roza območju je bolezen prisotna samo v populaciji divjih prašičev in eh, kot rečeno, siva pomeni, da območje ni prizadeto. Vse te podatke redno spremljamo z epidemiološko ali analizo in tukaj lahko vidite, da je le majhen del Polske prizadet, bistven del Litve in tudi velik del Latvije in skoraj vsa Estonija je prizadeta s to boleznjo. Ampak, če pogledamo zadeve takole oddaleč, Vidimo, da je to v primerjavi s celotnim ozemljem Evropske unije zelo omejeno območje, ki niti ni tako zelo veliko. Še zlasti, če pogledamo, je, kakšen je obseg proizvodnje prašičjega mesa oziroma prašičereje v Evropski uniji. Tako da nam je očitno kar dobro uspelo omejiti širjenje te bolezni še nadalje si prizadevamo bolezen ugotoviti v čim zgodnejši fazi. Tu imamo podatke, kot vidite, to pomeni, da se močno trudimo poiskati vire te bolezni tudi med divjimi prašiči, ker kot rečeno, da divji prašič je sabotarska žival, ki je ni lahko najti v naravi in še zlasti za potrebe teh dejavnosti je to lahko zelo naporno. Denar je tudi bistven element izvanja naših politik. Namenjen je eh, sofinanciranju konkretnih ukrepov, kot so spremljanje in to je predvsem dejavnost, s katero odkrivamo, kje se bolezen pojavlja s pomočjo preizkusov, analiz in potem ugotavljamo, ali se pojavlja pri domačih ali divjih prašičih, potem izvajamo tudi bio zaščitna sred, eh, ukrepe s posebnimi sredstvi za dezinfekcijo, razkuževanje. V tem delu Evrope je namreč eh, bilo zelo presenetljivo, da se je ta bolezen pojavila, ker je najbolj odmaknjeno območje od Afrike pravzaprav. Nismo pričakovali, da bomo na severu Evrope imeli to bolezen, vendar je sedaj eh, tako, da so tam ravno strokovnaki in tudi kmetje, živinorejci, eh, pripravljeni, prešičerejci, bolje pripravljeni in bolje seznanjeni s to boleznjo. In Žal je tako, da je treba vse okužene prašiče, kot rečeno, odpeljati v prisilni zakol in eh, kadar gre za manjše kmetije, je tudi biovarnost manjša in eh, zato namenjamo posebna sredstva državam članicam, ki so posebej prizadete s to boleznjo kot rečeno, sami sproti preverjamo svoje delo, izvajamo revizije, inšpekcije, preglede in preverjamo sproti, ali nam gre dobro ali ne. In še zlasti so te inšpekcije prisotne v državah članicah, kjer se spopadajo s tem, imamo tudi pregled nad tistimi državami članicami, ki so eh, dobro izpeljale preventivne dejavnosti, ponekod žal, naprimer v Nemčiji, to še ni dovolj uh, upeljano, vendar se uh, na srečo bolezen še ni bistveno razširila iz uh, teh manjših okuženih območij, ker preprečujemo na vse možne načine gibanje živali. To pa dosegamo tudi s postrenim nadzorom, registracijo ugotovljenih primerkov in stalnim ažuriranjem podatkov. Kot rečeno, sodelujemo tudi na mednarodni ravni, tudi regionalno, čezmejno, ker je logično, da se bolezen širi tudi čez meje in zato je bistvenega povera, da sodelujemo dobro tudi z našimi sosedi imamo tudi posebne lastne pobude, se čujemo se na različnih sestankih in poskušamo širiti izkušnje za čim boljše izvajanje v praksi. Imamo tudi, kot rečeno, posebno skupino strokovnjakov, ki izdajo priporočila. To je zaenkrat uspešen način delovanja in stopnja sodelovanja sosedi se je izkazala za vedno boljšo v zadnjih nekaj letih. Zagovnjaki torej oblikujejo priporočila in tudi ukrepe predlagajo, to pa stane nekaj denarja, ampak je nujno potrebno. Zaenkrat nam s temi ukrepi na ta način uspeva dokaj dobro obvladovati to, bolezen. Zavedamo se, da je to zapletena bolezen, ker se dogaja v povezavi med divjimi živalimi in kontrolirano prašičerejo in zato je zelo pomembno, da se zavedamo tvegan in da spremljamo izvajanje vseh temeljnih načel, Prav tako je zelo pomembno, da obvladujemo brezkužnost eh, odstranjevanja trupel eh, prisilno zaklanih eh, živali, ker če jih pustimo nezaščitene, potem bodo divje živali uživale to okuženo meso, trupel, tudi divjih poginulih prašičev in to je lahko nevarno za širjenje bolezni. Kot rečeno, je sam nadzor ravno zaradi tega močno otežen. Naj ne naštevam vseh težav, s katerimi se soočajo tudi drugi udeleženci v mednarodni areni, še zlasti, kadar gre za prašičerejo in proizvode iz prašičega mesa, kadar pride do preprečitev pripovedi je vedno težko najti pravo podlago in tudi tehnične standarde za upeljavo teh prepovedi. Mi smo že večkrat ugotavljali, da prepoved prodaje proizvodov iz prašičega mesa iz Evropske unije eh, v glavnem ni bila upravičena, ampak je to zelo odvisno od različnih pristopov v določenih primerjih se še vedno poslužujemo pravnih sredstev in se še borimo še zlasti z Rusko federacijo, kar pomeni, da se borimo na več področjih, ne le z boleznjo kot tako. Smo znanstveniki in vemo veliko o bolezni. Vemo, da se divji prašič ne seli, Eh, je bolj pristaš življenja na istem območju in zato je pomembno, da se zavedamo števila eh, divjih prašičev v določenih območjih, da nadziramo njihovo gibanje in še zlasti je pomembno, da takoj ugotovimo, če pride do prenosa bolezni na kmetijo med gojene, med pitane prašiče. Poleg tega se bolezen drugače obravnava, če izbruhne samo med divjimi živalmi, kot če se pojavi tako na kmetijah kot eh, v divjini. Na srečo se ta bolezen ne širi preko dolgoročnih prenašalcev. Je torej, časovno omejena v fazi prenosa in to nam tudi močno pomaga pri omejevanju širjenja bolezni. Z veterinarskega vidika je vedno bolje imeti bolezen, ki bo žival hitro ubila, kot pa da bi živali z njo še dolgo živele in jo prenašale na druga območja. Imamo različne možnosti spopadanja z boleznjo, lahko se tega lotevamo radikalno, lahko eh, drastično zmanjšamo število eh, divjih prašičev, če nič drugega ne deluje, ali pa se potrudimo, da čim hitreje odstranjujemo trupla poginulih živali. Ampak vprašanje, kaj je pravzaprav hitro in kako poiskati trupla poginulih živali v zelo odmaknenih krajih v gozdovi in tako naprej, lahko si predstavljate, kje vse živijo te živali, v Kaukazu naprimer. Torej, iščemo vedno nove načine, kako bi se spopadali s to problematiko. Vemo, da lahko poskušamo po eni strani zmanjšati velikost populacije divjih prašičev. Eh, ponavadi prizadete živali poginejo same od sebe nekje po zimi, ko se pogoji preživetja poslabšajo, in po drugi strani pa lahko tudi z odlovom zmanjšamo število divjih prašičev in tako umetno znižamo raven poseljenosti območja z divjimi živalmi. Torej, to je tisto, kar smo počeli doslej kaj pa nameravamo storiti v prihodnje, še nadalje uporabljati znanstvena načela, nameravamo se čim več naučiti o tej bolezni, jo bolje spoznati in tudi tesneje sodelovati z našimi sosedi. Odločili smo se za dolgoročen pristop eh, nadzora nad boleznjo pri eh, divjih prašičih in sicer s posebnimi lovskimi tehnikami, eh, predvsem ciljnega lova na samice, nočemo prestrašiti vseh divjih prašičev, nočemo jih odstraniti trajno določenih območij, temveč hočemo odstraniti samo tiste živali, ki nas ogrožajo. Potem bi radi dosegli splošno prepoved hranjenja divjih prašičev, kar ni vsem pogodu še zlasti ne nekim lovskim združenjem, ki imajo navado s hrano privabiti živali, da jih lažje odstrelijo. No, potem je treba izvajati tudi različne kampanje ozaveščanja in to počnemo tudi v partnerstvu z različnimi organizacijami, še zlasti z lovskimi. Poleg tega moramo delovati zelo hitro. Eh, in koristen način je tudi eh, stimulacija tistih, ki prinesejo trup eh, poginule živali, da jih s tem spodbudimo za odkrivanje in varno odlaganje trupel. Če nič drugega, potem lahko poskrbimo za boljše izobraževanje, ozaveščanje in kot rečemo včasih, treba je znati uporabiti tako korenček kot palico in pogosto se nam dogaja, da niti Prašičerejci niso zelo naklonjeni uporabi določenih metod, ki jih uvajamo in potem jih moramo prepričati. Najbolje je, če jih lahko najprej naučimo, eh, kaj gre pri tej bolezni, kako se jo je treba lotiti. Potem pa je seveda dobro doseči tudi skupno delovanje tako prašičerejcev kot lovcev, kar je ponavadi zelo težko ker gre tudi za nasprotujoče si interese. Eh, kot lovec, recimo, bi rad po zimi streljal divje prašiče in potem eh, povabil prijatelje na pečenko, eh, nekateri prašičereci pa se Eh, sprašujejo o smotrnosti takega početja in se bojijo, da bi prišlo do čezmernega streljanja na vse mogoče divje prašiče v okolici. Na vsak način pa moramo poskrbeti za to, da izvajamo ustrezne ukrepe tako pogosto, kot je to treba in posod, kjer je treba. V tem smislu bi še enkrat omenil regionalizacijo, kjer je zlasti pomembno, da redno spremljamo velikost teh območij, bodi si prizadetih, bodi si prostih bolezni, ker se to tudi s časom spreminja. Eh, Namravamo pa tudi vnaprej raziskati druge elemente za bolj trajnostni pristop, kar bo koristno tako za kmete kot za lovce in eh, pri tem upoštevamo izvajanje veterinarskih eh, načel do najviše možne mere. Veterinarska načela so zelo koristna, še zlasti tam, kjer še ne gre za močno razširjenost bolezni. In kot ste videli tukaj na primeru Poljske, Litve in Latvije, je to do neke mere možno, žal je Estonija večinoma prizadeta, ampak Večina Evropske unije, kot vidite, še ni izpostavljena temu tveganju. Tole tukaj je sicer bolj znanstveno, ampak to je tudi treba vedeti. Tudi če močno zmanjšamo populacijo divjih prašičev, eh, je tukaj prikazano, da ne ugotavljamo bistvenega zmanjšanja oziroma izkorjeninjena te bolezni ker bolezen, kot rečeno, ostane tudi v tistih trupih poginulih živali, ki se zavlečejo nekam v gost. Tu je potem še izziv domačega prašiča. To je zelo počasna bolezen, kot sem že prej povedal, veliko raje bi videli, da bi šlo za hitro bolezen, kjer bi živali hitro poginile, ampak žal to ni dovolj hitra bolezen in s pasivnim spremljanjem, to pomeni, da nam ljudje sami poročajo, kje imajo bolne prišiče, nam uspe v bistvu ugotoviti 97 odstotkov izbruhov bolezni, ki jih sicer ne bi opazili. Najlepša hvala. Dve do tri minute vašega časa bi še uporabili porabil za to, da vam povem nekaj o tem, da se bolje seznanite s to novo boleznijo. Zemljevidov eh, ni oziroma pre, eh, prezentacije ni, tako bom eh, govoril o LSD-ju, Lumpy Skin Disease. To je bolezen, ki lahko prizadene govedo je eksotična, v Evropsko unijo je prišla prek Turčije, še ene sosednje države. Najdemo jo na Balkanu v širšem smislu, tako v eh, evropskih državah članicah, kot tudi eh, neevropskih državah članicah. V Grčiji, Bolgariji, eh, na Kosovu, v Makedoniji in tako naprej. Na srečo smo jo eh, ustavili, Hrvaška, Romunija in Mačarska nimajo več te bolezni. In to zaradi truda veterinarskih eh, služb. Vozličastega dermatitisa torej eh, ni v teh eh, krajih. Prej ga v Evropi eh, nismo beležili, to je zelo nevarna bolezen, ki jo prenašajo eh, insekti. Imamo eh, cepivo in uporabljamo evropska sredstva, evropski denar, zato da zagotavljamo eh, cepiva tistim, ki ga potrebujejo v Bolgariji, na Hrvaškem in tako naprej. Pomagati želimo preostali Uniji, tudi Grčiji, ki je prizadeta, pa tudi Eh, Črni Gori, Albaniji, Kosovu, eh, nekdanji Jugoslovanski republiki Makedoniji eh, in drugim. Želel sem vam pobirati, da se borimo tudi proti tej bolezni, ne zgolj na severu, ampak tudi na jugovzhodu. seveda je veliko odvisno od učinkovitosti teh držav pri boju proti vozličastemu dermatitisu. Vam zadovoljujemo. Odpiramo vprašanja, diskusije, vypovedi. Najlepša hvala. Sedaj pa bomo besedo predali poslancem in e, poslankam, gospod Ropej prvi. Ačiū gerbiamas pirmininkė už suteiktą žodį. Najlepša hvala, gospod predsednik, za besedo. hvala, da ste vključili to točko na današnji dnevni red. Rad bi povedal, da so razmere v Litvi in v balskih državah zelo resne in da se ne izboljšujejo. Ukrepi, ki smo jih sprejeli, so nam pomagali pri zamejitvi tega problema. Ampak vseeno se nam zdi, kot da čakamo na nek način križem rok, eh, da bolezen izgine. Žalostno je, da nam eh, ukrepi, ki jih izvajamo, eh, pomagajo zgolj pri omejitvi tega problema, ne pomagajo pa izkoreniniti bolezni. Kar se tiče dogovorov o lovu na samice, ti se ne izpolnjujejo in lovci nimajo neke prave spodbude za to. S tem bi namreč eh, omejili eh, naraščanje števila živali. To so resne zadeve in sprejeti moramo zavezujoče odločitve, tako da bodo vsi morali izvajati te ukrepe. Priča smo bili več novim eh, izbruhom na polskem pred kratkim in nažalost se situacija na polskem zaostruje. morda so se razmere malce izboljšale. Morda, ampak sam prihajam iz eh, regije, kjer je bilo ubitih približno 20 tisoč prašičev v zadnjem letu. Nažalost, razloga za eh, izbruh eh, na tistem specifičnem področju še vedno nismo našli. Ne vemo, eh, kako se je bolezen eh, prikradla na to lokacijo prek eh, krme, prek muh, komarjev ali pa prek kakšnega drugega posrednika. Dejstvo je, da preprosto ne vemo, zakaj je prišlo do izbruha teh bolezni. Žalostno je, da Evropska unija ni uspela doseči dogovora eh, z Rusijo in Belorusijo. Imamo drugačna pravila, imamo eh, strožja pravila tukaj, tukaj v Evropi, ampak v Belorusiji, na primer, mora ukrepati zgolj tista kmetija, na kateri je prišlo do izbruha. Obstaja nevarnost, da se bo bolezen Eh, razširila iz Belorusije prek Krme, naprimer. In še en komentar, če dovolite. Približno pred eh, letom dni sem izveda, izvedel nekaj v zvezi eh, s cepivi. In upal sem, da boste kaj povedali o tem. Slišali smo v preteklosti, da ni jasno, če bo Eh, pripravljeno cepivo ali ne. Po mojih podatkih razpisa za proizvodnjo tega cepiva eh, ni bilo. Kaj se bo zgodilo v prihodnosti? Kaj nas čaka v prihodnosti? Številni kmetje ne morejo uzrejati prašičev v lasne namene in eh, veliko je takšnih eh, kmetov v eh, Litvi in v Latviji. Vedno znova zastavljajo to vprašanje, kdaj bomo lahko ponovno uzrejali prašiče. Imamo tudi prašiči sektor, potrebujemo prašiče meso in zanima me, kdaj bo do lahko kmetje ponovno uzrejali prašiče. Gospa Miller. Najlepša hvala. Hvala komisiji za to podrobno poročilo, za vse informacije, ki ste nam jih podali in mislim, da smo na dobri poti. Prejšnji teden sem bila v Latviji in vem, kako prizadeta so podjetja in obrati. Vem, da um, so številni kmetje ogroženi in da ne vedo, kako bo v prihodnje. Eh, izredno so izpostavili problematiko divjega prašiča in naj izpostavim, da na eh, Bavarskem za vsa, vsako leto ustrelimo približno 60 tisoč divjih prašičev. Eh, in tudi skrb glede tega, da bi bolezen dosegla tudi nas, je seveda precejšna in zato poskušamo biti čim bolj aktivni. Ne vem, kako v teh državah dejansko izvajajo odstranjevanje trupel, pri nas ta trupla sežgemo pri visoki temperaturi in visokem pritisku, kar pomeni, da so vse klice nedvomno uničene, kajti e, če veste, kakšne so e, tam e, razmere, veste, da bi to bilo nujno. Špekulacije o razlogih nam eh, in vzrokih nam ne pomagajo. Mislim, da moramo predvsem ukrepati. Morda bo dejansko potrebno še več pogovorov z Rusijo, eh, o tem je potrebno razmisliti in zelo vesela bi bila, če bi tu uspeli narediti korak naprej, kajti svinjereci so izredno zaskrbljeni in omenjali ste tudi eh, oziroma, eh, hranjenje prašičev s kuhinskimi odpadki. To je v Nemčiji že dolga leta prepovedano. Hvala za to, da ste omenili tudi vozličasti dermatitis. To tudi res povzroča veliko skrbi tudi pri nas na jugu Nemčije. Vemo, da vse prizadeto govedo pogine In če imamo cepivo, ki dejansko tudi deluje, potem prosim, da naredite vse, kar je v vaši moči in da date na voljo tudi sredstva, da to eh, cepivo, če res prihaja do tako hitrega širjenja, kot se bojimo, eh, se uporabi. Sem eh, v tesnih stikih tudi z našimi službami za zdravje živali in tudi oni so me pozvali, da naj, eh, če, če se le da, prispevam k tem, da bi bila taka cepiva na voljo. Torej, prosim, da eh, res zagotovimo ustrezna sredstva za zaščito naših živali, zato da bomo tako pri eh, svinski kugi kot pri tej novi goveji bolezni lahko preprečili najhujše. Hvala. Gospod Vitema. Najlepša hvala, gospod predsednik, in eh, tudi z moje strani najlepša hvala za natančno predstavitev. Imamo vprašanje v, zvi, eh, v, z, eh, v imenu kolega iz Finske. Takole pravi, afriška prašiča koga je zelo problematična za velike proizvajalce na polskem in na drugih državah na vzhodu Evrope. Marsika je bilo že narejeno za to, da bi omejili širitev virusa, ampak situacija ni pod nadzorom, kar eh, pomeni več pritiska na nekatere države članice. Eh, upoštevati je treba tudi situacijo v Rusiji, naprimer v regiji eh, okrog St. Petersburga. Ima dve vprašanje, zanima ga, kako bi lahko zagotovili več zanesljivih podatkov iz Rusije, Belorusije in Ukrajine. Drugo vprašanje se nanaša na omejevanje tveganih področjih. Eh, kako pride do eh, izgube dohodka in kako rešujete to problematiko, če eh, je treba naprimer živali pobiti in če pride do izgube dohodka. In še nekaj bi vprašal, generalni direktorat za zdrave se pogovarja z ruskimi organi, govorili ste tudi o svetovni trgovinski organizaciji, ali je vse skupaj v pad poziciji ali pa se Evropska komisija še vedno pogaja, če poskuša zagotoviti uh, izvoz iz držav, uh, ki uh, niso doživele izbruha te bolezni in uh, če želi tako rešiti vprašanje ruskega embarga. Gospod Agnjo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da je bila to odlična predstavitev. Veliko informacij smo dobili. Hvala. Imam tehnično vprašanje v zvezi s simptomi a so simptomi nekaj časa nevidni. Kako dolgo to traja? Ko na to eh, zaznamo simptome pri živali, kako dolgo traja, da žival eh, umre, kako hitro bolezen deluje, ker je to zelo pomembno. Divji prašiči so del eh, te zgodbe o širitvi te bolezni. Eh, v Združenem kraljestvu jih ni veliko, pred 40, 50, 50 leti smo jih imeli več. Se pa uh, nekateri kmete odločajo za rejo divjih prašičev, nekatere te bolezni, eh, nekateri ti prašiči so uh, sedaj na prostosti, ker so ušli in veliko prašičev. Uh, Domačih prašičev imamo zunaj, kar pomeni, da lahko stopijo v stik z divjimi prašiči. Obstaja tveganje za to. In uh, zanima me, Eh, kako bi lahko rešili to vprašanje širitve bolezni eh, prek eh, trupo mrtvih živali, prek divjih prašičev in tako naprej. Kaj pa naprimer ptiči, ki se hranijo na truplih mrtvih živali. Ne vem, kakšne ptice točno to so, ampak to so ptice, ki migrirajo, ki se hranijo eh, z mesom prašičev in zanima nas, eh, kaj se lahko zgodi. Naprimer, eh, ptičja gripa se je širila na ta način v nekaterih delih sveta. Na nek način način prihaja do kontradikcije, ko govorite o Rusiji. Ne pravim, da se ne strinjam z vami, ampak zdi se mi, da eh, je Rusija postopala odgovorno s tem, ko je prepovedala eh, izvoz. Mislim, da je to normalno, če zaznaš neko bolezen pri živalih v lastni državi. Eh, drugi pa pravijo, da je bila to napačna odločitev. Ne vem, morda se napačno razumev, ampak prosim vas za pojasnilo. In na koncu mislim, da ste podali dober komentar v zvezi s tistimi, ki radi. Uh, streljajo divje prašiče. Če bi eh, imeli podobno eh, bolezen pri perutnini, naprimer, eh, če bi šlo za ljudi, ki streljajo fazane, bi lahko sedaj govorili o podobni zgodbi. Hvala. Dziękuję pan poseł Wiegas. Gospod Wiegas. E, okay, o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 ali je prišlo do kakšne kontaminacije, do okužbe. Zanima me, če vemo kaj več o eh, tem specifičnem izbruhu na eh, otoku v Južni Evropi. Naslednje vprašanje se nanaša eh, na kontakt med domačimi prašiči in divjimi prašiči. V številnih državah obstaja zelo stroga, stroga zakonodaja, ki je zavezujoča in ki zahteva najmanj 100 metrsko eh, linijo, 100 metrski pas v primeru, da lahko pride do eh, stika med eh, divjimi prašiči in domačimi prašiči. Zato i eh, se gradijo takšne ograje. Na srečo lahko na terenu števil, na nesrečo lahko eh, v državah, nekaterih državah eh, vidimo, da se tega pravila ne spoštuje. V teh primerjih bi morali ugotoviti, če Eh, je pojavnost eh, afriške prašiče kuge eh, višja kot v drugih državah, ki so poskrbele za to vrstne varnostne pasove. Na to žarišča in pa tega na območja zanima me, kakšne omejitve obstajajo, kakšna pravila obstajajo, če so naprimer živali iz teh področji poslane v zakol ali se sprema ukrepe na podlagi vzorcev za vse živali in kaj se zgodi e, z mesom teh e, živali, ki prihajajo iz e, tveganih območi. Ne moremo govoriti zgolj o divjih prašičih, seveda. Če govorimo o obdelanem mesu, ne vemo, če Eh, lahko na to virusi naprimer preživijo eh, precej časa eh, od predelave mesa do končnega proizvoda in tako naprej. Zanima me, kakšne, kakšna pravila obstajajo za to vrstne primere. In ne na zadnje še eno vprašanje. Kakšni veterinarski ukrepi obstajajo zato, da bi zagotovili, eh, da je bila neka bolezen popolnoma izkoreninjena, da ne pride do kontaminacije. Dobra uh, novica je, da so simptomi uh, podobni uh, afriški prašiči kugi. Eh, ampak bolezen napreduje hitreje, obe eh, bolezni sta resni eh, in zanima me, če imate možnosti za to, da razlikujete med obema oblikama bolezni. Obstaja cepivo za tradicionalno prašičjo kugo to cepivo pa ne obstaja za afriško prašičjo kugo. In eh, zanima me, kakšne so razlike. Na to vprašanje embarga, nekateri kolegi so me že prehiteli, tudi to vprašanje sem namreč želel zastaviti. Pomembno je, da eh, zaščitimo tiste države, ki trenutno ne beležijo primerov afriške prašiče kuge. Dziękuję bardzo. Ja również e, bardzo serdecznie dziękuję. Najlepsza chwała. Rad bi se zahvalil komisiji za to predstavitev. Veliko informacij smo dobili in na ta način se najbolje razumemo problematiko in tveganja, ki so s tem e, povezana. Moja država, Poljska, e, je v težavah, kot smo videli na zemljevidu, jo je prizadela ta bolezen najdemo jo eh, na meji, na nekaterih mejnih območjih, ampak ima seveda to eh, vpliv na eh, cene za celotno državo. Cene so padle in proizvajalci, živinorejci, prašičerejci zaradi tega trpijo. Pomenili ste celo vrsto ukrepov, ki jih dobro uporabljate. v eh, tveganih območjih, eh, spodbujamo ljudi, da prenehajo eh, s prašičerjejo za obdobje treh let. Sprejeta je bila tudi zakonodaja, ki velja za tvegana območja, za tista, kjer bolezni še ni, ampak bi lahko ta izbruhnila. kupljeni so bili prašiči, ki so bili uh, zelo uh, dragi in zanima me, če lahko uh, Poljska za uh, te namene uh, računa na dodatna sredstva. Grazie, signor presidente. Ehm, Gospa moj, najlepša hvala, gospod predsednik. Rada bi čestitala komisiji za predstavitev, ampak kot je dejal nekdo pred mano, niste govorili o eh, Italiji, kjer je eh, ta eh, bolezen prisotna že precej let, še posebej na Sardiniji, odkuder prihajam. Tam se že dolgo soočamo s težavo afriške kuge oziroma prašiče kuge, se upravičujem. In eh, presenečena sem, da komisija o tem ni govorila. Kljub temu, da je komisija že posredovala leta 2013 in naprimer poslala predstavnike na Sardinijo za to, da bi ugotovila, kako se eh, pravila in zakonodaja v zvezi s prašičjo kugo izvajajo eh, na Sardiniji. Ampak nikamor nismo prišli. Vse prepogosto ljudje v Italiji zahtevajo denar od Evrope, na to pa ko gre za prašičjo kugo, eh, teh sredstev ne uporabljajo učinkovito za preventivne ukrepe. Naj vam dam primer. V eh, Italiji eh, tisti, ki bi najskrbeli za profilakso, naprimer na Ministrstvu za zdravje, niso postopali pravilno, sedaj so predmet preiskav zaradi korupcije v zvezi z nekaterimi cepivi. In uh, vse to je uh, zelo problematično in kot ponavadi je tisti navadni državljan tisti, ki je najbolj prizadet na koncu. Ljudje želijo, da Evropa nekaj naredi. Sedaj eh, obstaja posebna projektna skupina na Sardini, ki bo tam do oktobra 2018 in obravnava porabo evropskih sredstev. analizirati bi morali tudi eh, tista sredstva, ki se bi naj uporabljala za boj proti eh, prašiči kugi. Prosim vas, da resnično preverjate, kako se evropska sredstva porabljajo na sredini. Hvala. Dziękuję, pan poseł Łazon. Najlepsza chwała, gospod Łazon. Najlepsza chwała, gospod prezydent. Tudi meni se zdi, da je bila ta predstavitev izjemno zanimiva. Izjemno zanimiva. Moje vprašanje so podobna vprašanjem gospoda Agnjeva. To je zelo problematična tema za naše eh, kmete, pa tudi za eh, lovce, kot sem jaz. Zanima me, kako se eh, ta bolezen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 nam podate še nekaj več številk, kar se tiče divjih prašičev. Dejali ste, da so lahko ti eden od faktorjev pri širitvi bolezni. In zanima me, kakšna je politika v zvezi s tem. Morda ne boste mogli odgovoriti, na to vprašanje, ampak o tem pogosto eh, razmišljam. Razmišljamo o divjih eh, živali, eh, pogosto nimamo ustreznih ukrepov, ustreznih norm, kljub temu, da so lahko posledice za kmete ogromne. Sam torej izpostavljam divje živali, divje prašiče. Izvolite, beseda je sedaj vaša. Thank you very much again. Uh, Še enkrat najlepša hvala. Hvala za številna zanimiva vprašanja. Vem, da številni izmed vas dobro poznate veterinarska vprašanja in uh, to me veseli. Poskušal bom odgovoriti na večino vprašanj uh, po nekem določenem vrstnem redu, ampak kot verjetno veste, je to precejšen izziv. Poskušal bom odgovoriti na večino vprašanj združiti nekatera vprašanja in na, na njih eh, dosledno odgovoriti. Kaj eh, narediti z divjimi prašiči, z lovom na samice? To so, uh, ukrepe, to so ukrepi, ki uh, jih predlagamo in, uh, kot ste dejali, vas zanima, kaj lahko naredimo z divjimi živalmi. Imamo možnost uh, pobud, s tem, da ozaveščamo lovce, eh, da lovijo eh, samice, eh, zato jih tudi plačamo in to dobro plačamo. Vsak lovec, ki prinese trup samice, ki jo je ulovil, dobi denar in to, ta trup je na to varno uničen. To stane, cene so različne, ampak 75 odstotkov teh stroškov pokrije Evropska unija. Vsaj 75 odstotkov stroškov. Poleg tega eh, spodbujamo k pravim eh, lovskim praksam. Imamo kampanje osaveščanja, eh, lovcem poskušamo povedati, če se ne smejo početi. In še enkrat, 75 odstotkov teh eh, kampanj financira proračun Evropske unije. Okoljskim eh, uradom in eh, gozdarskim organom prav tako sporočamo, kakšni ukrepi so dobri, prepoved je treba upoštevati, enako velja za naprimer hranjenje divjih prašičev vse to je kontraproduktivno in upamo, da bomo s to kombinacijo ukrepov lahko eh, pokrili eh, to temo, kar se tiče divjih prašičev. Vemo, kako se bolezen prenaša, to ni nova bolezen, ne prenašajo je eh, muhe ali pa lisice. Ne prenašajo je ptice, ki se hranijo z mrhovino. Vemo, kako bolezen napreduje. Izkušnje, ki jih imamo 60., 70. Eh, in 80. let eh, prejšnjega stoletja na drugih področjih, še posebej na Iberskem polotoku, so nas eh, naučile, kako postopati. Vemo, kaj se je zgodilo poleti na Polskem. Gre za posledice dejanj posameznika, ki ga preganja policija. Eh, okužene eh, prašiče je eh, prodajal in s tem se je bolezen razširila tam, kjer je prej ni bilo. Osebno se bojim, da bi se lahko kaj takšnega zgodilo tudi čezmejno, da bi lahko takšen kriminalec šel dlje. Seveda tukaj prihajamo v druga področja onkraj veterinarskega. Kako sodelovati s sosednjimi državami, kar se tiče eh, Rusov, eh, se z njimi eh, pogovarjamo, sodelujemo v dialogu in razmere so se izboljšale. Pokriva jo nas mednarodne večstranske organizacije, naprimer FAO tam se lahko odprto pogovarjamo o teh vprašanjih. Ta eh, grost eh, izbruhov, ki ste jih videli na, severno, eh, na severu Rusije in na Finskem, je zaskrbljujoč, ampak tega se zavedamo in o tem se lahko z njimi pogovarjamo. Govorimo lahko o tem, kakšne so pomankljivosti ruskega sistema, verjetno ne porabljajo sredstev tako učinkovito učinkovito kot mi, da bi se borili proti tej eh, bolezni. Ampak vsaj eh, pošteno nam povedo, zakaj gre. Z Belorusijo je težko eh, sodelovati, vedo, da imajo to težavo, ampak od leta 2013 ne poročajo o bolezni. Pravno gledano, bolezni pri njih ni in mi smo grožnja za njih. Oni pa nam to povedo v obraz na nas kažejo s prstom in pravijo, težava nismo mi, ampak vi. Seveda je to eh, neumno in težko je sodelovati z nekom, ki je tako nepregleden. Nisem želel govoriti o eh, cepivih kot sem eh, dejal, opravljamo raziskave zato, da bi našli nova orodja za upravljanje oziroma omejitev te bolezni. Ampak nisem eh, želel eh, umestiti cepiv na to prosojnico. Še vedno nimamo kandidata za cepiva, nimamo možnosti razvoja cepiva, ki bi ga lahko na trg dali v naslednjih letih. Verjetno bo to trajalo še precej let tega cepiva nimamo in uh, naučiti se moramo živeti uh, s to boleznjo in se pr proti njej uh, boriti brez cepiva. Ko bomo imeli možnost za razvoj cepiva, pa bomo prilagodili našo politiko, tako kot smo to storili pri uh, drugih boleznih, naprimer pri vozličastem dermatitisu. Včasih uh, so cepiva. Uh, nizke kakovosti, ampak vseeno je bolje imeti takšno slabo cepivo, kot pa da cepiva sploh eh, nimamo. Smo pa vseeno optimistični. Ne vem, kdaj se bomo znebili te eh, bolezni časovnice, eh, nimamo. Vem pa, da želite odgovor na to vprašanje. Zemljevidi so zaskrbljujoči in ko se v Bruslju oziramo po celotni uniji, Eh, se moramo zavedati, da smo eh, uspeli omejiti to bolezen, kar je že uspeh. Razvili smo mehanizem za eh, klasično tradicionalno prašičjo kugo v srednji Evropi glede uničevanja trupov in vemo, kako to plotno obdelati vse trupe, zato da bi uničili bolezni. Vemo, kaj je treba storiti to raziskujemo, financiramo tudi varne načine uničevanja eh, trupov živali s pomočjo eh, opreme in infrastrukture v državah, eh, ki trpijo zaradi te bolezni. Konkretno vprašanje svinske, kako zadoviti bolj zanesljive podatke. No, srečevati se je treba s temi in se z njimi pogovarjati. Pritiskati je treba na njih, pa tudi financirati jih je treba. Vse te Eh, stvari smo že poskusili. V primeru Rusov ustrajam pri tem, da so z nami delili skoraj da vse podatke, ki jih imajo. Več podatkov nimajo, zato ker nimajo ustreznih eh, zmogljivosti oziroma eh, nimajo ciljev, da bi te podatke zbirali. Je pa res, da se z njimi srečujemo vsaka dva tedna, vsake tri tedne na tehnični ravni. Vse ostalo pa so seveda pogajanja in eh, o tem danes eh, nočem razpravljati. Eh, težko se je pogajati, pravdati in sodelovati istočasno. Poštevati je treba te tri elemente in mislim, da smo lahko, kar se tiče sodelovanja, predvsej optimistični, glede pogajanja pa trenutno ne morem povedati, če bomo uspešni ali ne. Eh, potrebne so spremembe na različnih ravneh, eh, to je desno in zato vsi prizadevamo. Kako dolgo eh, kmetije ne smejo rediti živali? No, to je jasno, v zakonodaji imamo določene dneve za dezinfekcijo, na to ne smete rediti živali nekaj tednov in na to testirate situacijo ugotoviti je treba, če je bolezen še vedno prisotna, to naredimo s tako imenovanimi. Prašički oziroma pujski čuvari, preizkusnimi pujski. Eh, na nekaterih področjih eh, v Španiji, naprimer, so lahko v 80-ih eh, izkorenili to bolezen s preprostimi ukrepi, s tem, da so sledili pravilom da so uh, sledili tem varnostnim uh, pravilom in da so popolnoma uh, ločili domače prašiče in divje prašiče s pomočjo uh, varnostnih pasov, s pomočjo ograj. To lahko dosežemo, seveda ni preprosto, ampak to lahko naredimo tako, da spodbujamo k takšnemu delovanju, da zagotavljamo izvajanje takšnih pravil in omejitev subsidiarnost je seveda pomembno načelo, eh, to izpostavlja tudi moja hierarhija in eh, države članice najbolje vedo, kako zagotoviti spoštovanje pravil na lastnih področjih. Na nekaterih otokih, naprimer na Združenem kraljestvu, ste srečni zato, ker nimate veliko divjih prašičev. Eh, Divi prašiči so velik izziv, ne zgolj za prašičjo kugo. V Nemčiji, Belgiji, v Luksemburgu smo imeli prašičjo kugo, pa je bila ta izkoreninjena. Ampak veliko uh, glav živali je izgubljenih. Na Danskem in v Združenem kraljestvu, naprimer, nimate divjih prašičev toliko kot drugot in uh, mislim, da jih ne bi smeli uh, eh, vzrejati. Uh, mislim, da je treba še naprej zagotavljati takšno stanje, kot uh, ga imamo. Sardinja. nisem želel eh, mešati eh, vprašanja afriške prašiče kuge v baskih državah, na polskem in v naših sosednjih državah eh, s problematiko Sardinije, ki je drugačna. Ima tudi pomembno socialno komponento, ki jo je treba upoštevati, delovati je treba na lokalni ravni verjetno zelo sofisticiranimi sociološkimi instrumenti. To ni nobena skrivnost, eh, tam se ne izvajajo nekatera osnovna pravila in eh, organi dobro vedo, zakaj gre, eh, trudijo se, vzpostavljajo urade in centralne organe, ponovno so vzpostavili verigo odgovornosti in eh, policija, eh, gozni čuvaji in eh, drugi poskušajo izvajati ta pravila in rešiti težavo, ki je povezana s človekom, človeškim delovanjem. Ravno zato nisem želel govoriti o Sardini. Sardinija je otok, bolezen je tam omejena in Sardinija ne predstavlja tveganja za druge države. Eh, tisti, ki prihajate iz Sardinije, eh, dobro poznate to eh, vprašanje. Moj nekdani šef je nastanjen tam in dobro pozna to problematiko. Kot sem dejal, je treba upoštevati to socialno komponento, treba je skrbeti tako za pobude, kot tudi za kazni. Veliko so naredili s pomočjo skladov za razvoj podeželja, gre za kmetijska sredstva in eh, to je po mojem primeru dobre prakse in eh, svoje počne tudi policija. Trdo eh, so udarili po tem problemu, tudi župani mest so pod pritiskom in sedaj končno začenjajo izvajati zakonodajo, to, kar morajo stori, storiti, tako italijansko zakonodajo, kot tudi evropsko zakonodajo. Razlike med klasično prašičjo kugo in afriško prašičjo kugo. To so zelo sofisticirane veterinarske zadeve. Simptomi so podobni, ampak klasična prašičja kuga se hitreje razširi po kmetiji. V roku nekaj dni je okuženih eh, večina živali. Afriška prašičja kuga pa napreduje počasneje po drugi strani pa eh, klasična prašičja kuga ubija manj pogosto kot ta afriška prašičja kuga. Po treh, eh, štirih tednih po okužbi je eh, večina živali okuženih z afriško prašičjo kugo mrtvih. Pri klasični prašičji kugi pa traja mesece in mesece vse skupaj simptomi so uh, malce drugačni, imamo dobro klasifikacijo za uh, dobro cepivo za klasično prašičjo kugo, nimamo takšnega cepiva za afriško prašičjo kugo. Inkubacijska doba je eh, hitra in uh, znaki so vizualno zelo uh, jasni. Imamo uh, živali, ki nočejo jesti, so apatične, uh, imajo vročino in umrejo čez nekaj uh, dni. Napredek od uh, iz ene ograde eh, do druge ograde je počasen, na kmetiji so lahko srečni in eh, inkubacijska eh, doba je vse skupaj en teden in vse to dobro poznamo. To ni nova bolezen. To je dobro opisano in zakonodaja je na tem področju že primerna. Učinek na cene, eh, pobude in finančna pomoč. Uporabljamo lahko različne instrumente. Eh, Evropska unija noče eh, varčevati denarja pri tovrstnih ukrepih in pri podpori na trgu. veterinarski ukrepi, ki sem jih eh, danes opisal, se uporabljajo takrat, ko je to potrebno, brez omejitev. Plačujemo za uh, okužene kmetije, za kmetije, ki morajo uh, skrbeti za zgodnejši. Uh, zakol živali, eh, uporabljamo evropska sredstva, plačujemo tudi eh, ukrepe za eh, divje prašiče, uničenje trupov, nadzor, nagrade za lovce in mislim, da je to dobro pokrito s pomočjo stopnje sofinanciranja, ki jo predvideva zakonodajo, v tem primeru 75 odstotkov sredstev pri teh štirih državah. na to eh, nadomestilo za tržne eh, cene. Tukaj eh, pravno gledano postopamo malce drugače. Te ukrepe sprožimo glede na tržne dejavnike, glede na prak, ki je določen na ravni trga in kolegi, ki skrbijo za to, sledijo razvoju dogodkov. Sam ne poznam na pamet tržnih cen različnih eh, držav in o tem ne bom govoril. Mislim, da sem eh, odgovoril na večino vprašanj, morda sem na kakšnega pozabil, na kakšno vprašanje pozabil, ampak eh, vsega se, se nisem uspel zapolniti. A, simptomi pri divjih prašičih. Trupe najdemo, mrtve živali najdemo. Ali pa zabeležimo, Eh, več primerov eh, nesreč eh, na cesti. Živali, ki so bolne, se pred smrtjo obnašajo nenavadno, prečkajo ceste, tam izbijajo avtomobili ali pa ne morejo hoditi in tako naprej. Če prihaja do vedno več nesreč na cestah, je to verjetno problematično, ker divji prašiči ponavadi niso nagnjeni k samomoru. Mislim, da je to dovolj. Hvala. Najlepša hvala. Ne vidim, da bi še kdo izmed poslancev želel besedo. Še enkrat najlepša hvala. Hvala tudi v imenu vseh naših članov, ki so se vam tudi že sami zahvalili. Eh, no, morda ste me uspeli tudi nekoliko pomi, pomiriti, kaj ti zdelo se mi je, da smo morda logistično na tem področju malo slabo pripravljeni na to vrstne epidemije. In uh, upam, da bomo o tem še imeli priložnost govoriti in upam, da boste prinesli novice o tem, da so stvari uh, Eh, se izboljšale, ampak pripravljeni moramo biti. Gospod Agnew je še želel besedo. Hvala. Želel sem uh, slišati vaš odgovor na moje vprašanje o Rusiji glede izvoza in glede uh, tega, da glede na okužbo je prepoved izvoza najboljša rešitev, zdaj pa jih mednarodna skupnost zaradi tega kritizira. Lahko odgovorite na to, prosim. Well, at, at this point... No, v svojih prisojnicah sem bil na varnih tleh, predstavil sem dejstva, e, potekajo sodni postopki in e, zaenkrat imajo Rusi še pravico se prilož, pritožiti na poročilo odbora. In poročilo odbora je bilo zelo naklonjeno odbo, stališču Evropske unije. Če bi šlo za nogomet, bi bil rezultat 6-1 vsaj, če ne več. Torej, Evropska unija je nekako uh, zmagala v prvi etapi, ampak ni pa še vse končano. E, nisem eh, pravnik, spremljam e, dogajanje po veterinarski plati in e, sem optimističen, ker vidim, da imamo zelo dobre pravdarje in dejstva, ki so bila predložena odboru v Ženevi pri eh, svetovni trgovinski organizaciji so jasna, ampak zaenkrat še čakamo na končno rešitev. To je vse, kar lahko povem. Najlepša hvala. S tem mislim, da smo prišli do konca dnevnega reda. Najlepša hvala vsem. S tem tudi zaključujemo delo za danes. Naslednji sestanek pa 7. in 8. novembra. Srečno pot domov in še enkrat hvala vsem. Uh, uh, uh, Thank you.